el señor presidente. Queridas colegas, torej, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, kar presenečen sem, da vidim, da je tistih nekaj, ki se jih pojavi na, tej, na nočnih sestankih, na nočnih plenarnih, potem tudi tukaj, ko zastavljamo vprašanja svet. In to je dejansko naslednja točka na dnevnem redu, tako da bomo brez odlašanja prišli na vprašanje svetu, kaj ti čas nas preganja. Seveda pozdravljamo med nami gospoda Šastele, ki tukaj danes uh, zastopa svet in ki predstavlja predsedstvo gospod bo odgovarjal na vaše vprašanje. Prvo vprašanje je vprašanje gospoda Bernta Poselta o zonani politiki in obrambi ter o identiteti na tem področju. Tako je besedo predajem gospodu Poseltu. Ja. No, pardon, tiene la pregunta el señor Sastel para contestar a la... Ne, pravzaprav se opravičujem. Najprej ima besedo gospod Sastel, da odgovori na vprašanje gospoda Poselta. Najlepša hvala. Uh, predsednik. Zelo vesel sem, da lahko tukaj nagovorim tako množično občinstvo. Evropska zunanja obrambna politika. Ste hoteli zastaviti še vprašanje? Postopek je tak, da se ga gospod posel dobro zaveda. Najprej se boste vi odgovorili pisno, potem pa lahko vprašate ali pa zastavite dopol, eh, dopolnilno vprašanje, tako da ima prvi besedo gospod Šestel, da se odgovori, da odgovori na pisno vprašanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Znanja, politika, eh, znanja eh, in obramna politika je postala pomemben vidik evropske integracije. Deset let potem, ko je bila oblikovana zunanja in varnostna politika, ki je pravzaprav del skupne varnostne politike, je Evropa postala priznan akter na svetovnem odru in nekaj misij po svetu pravzaprav resnično dokazuje namen sveta in komisije. Imamo 24 misij na številnih celinah, nekatere so Eh, civilne, druge so vojaške ali mešane in mi smo prisotni v Afganistanu, Gruziji, na Bližnjem shodu, v Iraku, v Somaliji, na Balkanu. Tako ni dvoma, da te misije prispevajo k uh, povečani, povečani vidnosti Evropske unije na tem področju. Splošni kontekst teh misij pa določa Lizbonska pogodba, ki prav tako odoloča splošni okvir skupne varnostne in obramne politike. Kar zadeva Eurokorp, bi, za, bi opomnil gospoda Poselta, da Eurokorp ni del Evropske unije, gre za med narodno kopensko silo, ki je bila ustanovljena leta 92 na pobudo kanclerja Kola in francoskega predsednika Mitterana. Delovala je v Kosovu, Bosni, Afganistanu in Eurokorp je aktivno prispeval k interoperabilnosti sodelujočih držav in njihovih vojaških sil. Prav tako je pomagal izvajati deljene Eh, pobude v državah, kot so Španija, Nemčija in tako naprej, ki so članice. Sedaj pa je odprt tudi za države članice NATO, kot tudi države članice Evropske unije. Belgijsko predsedstvo uh, si skuša v veliki meri izvajati Lizbonsko pogodbo in pozdravlja sporazum med Evropskim parlamentom in svetom o Evropski službi za zunanje delovanje, ki bo zelo pripomogla k učinkovitemu izvajanju skupne varnostne in zunanje politike in obramne politike. Lahko vam zagotovim, da bo, Britan, da bo belgijsko predsedstvo še naprej. Uh, skušalo doseči sporazum z Evropskim parlamentom glede spremembe eh, uredb, ki sta povezani z Evropsko službo za znanje delovanje glede kadrov in uh, delujočega okvirja. Še zlasti, ko gre za skupno zunanjo in varnostno politiko. Rad bi vas opomnil na naš program, ki pravi, da mora Evropska unija imeti vojaške in civilne kapacitete, da bi lahko uresničila svoje ambicije. Strukturno trajno sodelovanje uh, in evropsko načrtovanje, zato da bi se odzvali na krize, je zelo pomembno. To drži tudi za misije pomoči in usposobiti moramo osebje za upravljanje kriz in imeti tudi strateške povezave med Evropsko unijo in NATO. Vse to pomeni, da si je zato treba prizadevati in Belgija počne več stvari znotraj svojega predsedstva glede skupne zunanje in varnostne politike. Organiziramo številne seminarje glede zmogljivosti in usposabljanja. Vse to vprašanja bodo v sorčju na razprave med eh, evropskimi obramnimi ministri, ki poteka jutri in pojutrišnjem v Belgiji. Hvala lepa. Gospod Poselt imate, imate 30 sekund za dodatno vprašanje, če želite. Najlepša hvala. Najprej kratka pripomba. Vaš odgovor je bil zelo dober predsednik sveta, ampak. Uh, bi pa protestiral glede cinične prisotnosti, glede prezen, eh, prisotnosti naloga. Tisti, ki smo zastavili vprašanje, smo tukaj in vaša naloga je, da nam odgovorite. Moje dodatno vprašanje je, ali Belgija načrtuje kakšno pobudo za to, da bi skupna zunanja in varnostna politika bila še razširjena. V Nemčiji imamo razpravo o prestrukturiranju nemških vojaških sil. To bi bil sedaj pravi moment za evropsko pobudo in Evrop Belgija, ki je zelo evropska, evropska država bi bila zelo primerna za to vrstne pobude. Hvala lepa, gospod Poselt. Besedo ima sedaj eh, gospod Šastel, da se odzove na to dopolnilno vprašanje. Gospod predsedujoči, naj spomnim, gospoda poslanca, da sem na koncu odgovora povedal, da v našem programu belgijskega predsedstva obstaja vrsta tem, ki želijo okrepiti naše sodelovanje pri temah obrambe. Belgija je sprožila več pobud glede skupne zunanje in varnostne politike. Organiziramo številne seminarje o temah, ki so povezani z zmogljivostmi in lahko vam vas le spomnim na nedavne dogodke, namreč na razpravo, ki jo bodo imeli jutri in pojutrišnjem obr, ministri za obrambo med neformalnim svetom, ki bo potekal v Gentu. Hvala lepa, gospod Šastel. Vidim, da gospod Cemke želi zastaviti vprašanje in to je dovoljeno po naših predpisih in pravilih. Moje vprašanje zastavljam zaradi tega, ker bodo ministri se jutri in pojutrišnjem sestali na neformalnem svetu obramnih ministrov. Moje vprašanje je naslednje. Znotraj Evropske unije so spostavljene bojne skupine in trenutno obstajajo le na papirju, v razpravah, ki bodo potekale, ali bo ta tema tudi obravnavana, ali pa bo še to vš, kar naprej ostalo fikcija, ali pa bomo dejansko imeli uporab e, bojne ekipe, bojne skupine, ki jih je mogoče upravljati. Hvala lepa. Gospod bi se želeli odzvati in odgovoriti na to vprašanje gospoda Cemkeja. če odgovorim na to vprašanje, bo moj odgovor pravzaprav podoben. Seveda želimo integrirati čim več operativnih dejavnosti na terenu, Na neformalnem svetu bo ta tema obravnavana in videli bomo, kaj se bo izcimilo iz razprav, ko se bodo sestali ministri za obrambo. Seveda se vsi želimo napredka pri tej temi. Hvala lepa, gospod minister. Gospod Poselt, rad bi vam rekel le, da razumem, da komentar, ki ga je izrekel gospod minister, je povezan z dejstvom, da je bilo vprašanje zanimivo, tudi odgovor je bil zanimiv. In res je žal, da tukaj v dvorani ni več ljudi, ki bi tudi imeli določeno korist od teh razprav o vprašanjih in vprašanjih odgovorih, ki nas zanimajo vse. Tako da se zahvaljujem vsem, da ste tukaj. Potem vprašanje številka dve, Myred McGuinness in številka tri, gospod Džočos Papa Nikolao. Obe vprašanji sta avtorja umaknila, tako da prehajamo na naslednje vprašanje, ki je vprašanje številka štiri, ki ga je predložila gospa Blinkevičute. Gre za zmanjšanje revščine in izključenosti. Gospod Šastel eh, bo odgovoril na vprašanje naše kolegice. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Program, 18-mesečni program sveta pod trojko, torej Španije, Belgije in Bolgarije, pravi, da boj proti revščini in socialni izključenosti pravzaprav v srčju našega programa. Podarjali bomo probleme, s katerimi se soočajo brezposelni in uh, otroci v revnih enostarševskih družinah. Govorili bomo tudi o izključenosti z trga dela. Vračamo se k instrumentu, ki je bil sprejet 17. junija 20, 2010 eh, in svet je sklenil zmanjšati revščino tako, da bo 20 mil, vsaj 20 milijonov ljudi povlekel iz revščine do leta 2020. 2020. Prav tako želimo zagotoviti, da bo zaposljivost žensk narasla na 75 odstotkov in tudi od o, eh, moških starih od 20 do 64 let. Borimo se tudi proti osipu iz šol. To je zelo izrazit fenomen. Tako da posvečamo se minimalnemu prihodku, socialni zaščiti, stanovanski zaščiti, statusu in eh, situaciji brezdomcev, revščini otrok znotraj družin in tudi udeležbi ljudi, ki so eh, v situacijah eh, revščine in tudi situacijo vseh tistih, ki se borijo proti revščini tako da želimo si podpore za minimalni prihodek na evropski ravni in imeli bomo eh, okroglo mizo 18. in 19. oktobra na to temo. Cilj te okrogle mize bo, da bi vsaka država članica sprejela minimalno plačo, ki bo jamčila najnižji ali pa določen življenski standard. Prav tako pa si želimo na evropski ravni podpreti načelo dobrega upravljanja, ki bo povezalo oziroma aktiviralo ljudi, ki živijo v revščini. Seveda želimo vsem zagotoviti temeljno pravico do stanovanja in belgijsko predsedstvo se bo še posebej posvečalo dostopu do stanovanj. To bo torej potekalo 9. in 10. decembra. Tam bomo podarili tudi ključno vlogo izobraževanja pri boju proti revščini otrok in tudi razpravljali bomo o tem, kako se boriti proti večgeneracijski revščini, torej nekako podedovani revščini. Belgijsko predsedstvo bo 16. in 17. decembra potem sklenilo Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. In uh, bo sprejelo ustrezne sklepe za prihodnje. Hvala lepa, gospod eh, minister. Autor, avtorica bi želeli zastaviti dopolnilno vprašanje. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod minister, za ta obširen odgovor. Sveda razumem, da je od držav članic odvisno, kako se borijo proti revščini in socialni izključenosti. Belgijskemu predsedstvu želim vse najboljše, vse uspeh pri tem tako da bi države članice se vendarle odločile sprejeti minimalne socialne standarde in tudi minimalni prihodek. Toda kakšno je vaše mnenje glede odprte ko metode koordinacije? Ali je ta zadostna za boj proti revščini in socialni izključenosti? Hvala lepa, gospa. Gospod Šastel bo odgovoril na to dopolnilno vprašanje. si ma mémoire est bonne monsieur le président Če se dobro spomnim, gospod predsedujoči, smo pred dvema tednoma pravzaprav že odgovoril na to vprašanje in potrdil, da je ta metoda metoda, ki dejansko lahko proizvede več opremljivih rezultatov. In lahko le potrdim to, kar sem že povedal pred dvema tednoma na to isto temo. Hvala lepa, gospod minister. Naslednje vprašanje je predložil eh, kolega Gallagher. Gre za mednarodni simpozij o sporazumih o partnerstvu med znanostjo in ribištvom. Gospod Šastel, imate besedo. Le colloque euh, intitulé Symposium international l'amélioration des partenariats entre les pêcheries et les scientifiques en tant que moteur de la politique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 pourrait ensuite en tirer les conclusions appropriées. señor ministro señor eh, gallagher tiene usted treinta segundos para la pregunta complementaria. señor uh, uh, presidente quiero congratular al uh, ministro por arranging this important conference bringing the scientists and the fishing sector together and i would like to think that they would lay emphasis on the question of discards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 en ausencia del autor se ha hecho cargo de ella el señor gallagher. Eh, señor chastel puede usted contestar a la pregunta por favor? gospod predsedujoči svet upošteva dejstvo da so pristopna pogajanja s eh, hrvaško bistveno napredovala in sedaj uh, Eh, se premika proti zaključni fazi. Evropska unija pozdravlja bistvene napore Hrvaške v preteklem letu in pozdravlja tudi napredek, še zlasti kar zadeva fiksne kriterije v okviru pogajalskega okvira. Na splošno na tej stopni je začela potekati eh, eh, pogajalska konferenca, in, kjer so odprli 34 poglavi in Začasno so zaprli 23 teh poglavi. Torej, Hrvaška je zelo napredovala, še zlasti, ko gre za temeljna področja pravosodja, javna uprava, boj proti korupciji in organiziran kriminal. Spoštovanje manjšin, zaščita teh manjšin, vključno z vrnitvijo beguncev in tudi pregon, preganjanje vojnih zločinov, kot tudi gospodarska bilanca. Uh, progres je opazen na vseh teh frontah. Belgijsko predsedstvo je odločeno, da bo Hrvaški pomagalo in upamo, da bomo ta poglavja lahko uspešno zaključili čim preje. Hrvaška seveda mora eh, speljati reforme, ki sem jih omenil in mora delovati skladno z vsemi še preostalimi merili v časovnem okviru, kot je bil določen. Če obstajajo začasno zaprta poglavja in uh, kjer so parametri upošteni. Uh, izpolnjeni torej uh, pri poglavih 8 in 11, potem 13, regionalna politika, koordinacija strukturnih skladov, strukturnih sistemov, torej poglavi 22, 23, temeljne pravice, soboščine in pravosodje, 24 okolje, 25 zunanje skupna zunanja varnostna politika, 31 proračunski vidiki, skratka, ta poglavja so sedaj na mizi sveta, da bi začasno zaprli ta poglavja, potem pa je še poglavje 4 o prostem pretoku, poglavje 14 in tudi poglavje 35 razno. Tako sem izčrpal vse, vsa poglavja in to zadnje bo preučeno kasnejši dobi. Gospod Gallagher bi se želeli še enkrat odzvati. Hvala lepa, gospod minister, za ta, ta obsežen odgovor. Prosil pa bi vas, če mi lahko obvestite še, bodi si zdaj ali kasneje, če sedaj teh informacij nimate, ko bodo pogajanja zaključena in ko bo treba sprejeti odločitev, ali bo ta odločitev sprejeta le strani hrvaškega parlamenta ali pa bodo tudi hrvaški državljani imeli možnost, da se na referendumu odločijo o pristopu, kot je bil primer tudi v moji državi. Hvala lepa, gospod Gallagher. Gospod minister, bi želeli odgovoriti na ta komentar in vprašanje? No, seveda je od nas odvisno, kako ocenjujemo napredek storjen na terenu na Hrvaškem. Zato ne morem sedaj določiti nekega jasnega datuma. Seveda bo vse to odvisno od hrvaških dosežkov pri izvajanju teh sprememb. Vsekakor pa imamo proces izmenjav in kontaktov s vrstniki na Hrvaškem in verjetno je, da bodo hrvaški državljani imeli možnost glasovanja o pristopu. Najlepša hvala. Gospod Zemke, imate pravico do dodatnega vprašanja, izvolite. Najlepša hvala. Rad bi se vam zahvalil, ker ste nam odgovorili na to vprašanje. Eno vprašanje pa bi vam vseeno rad zastavil, ki se mi zdi res pomembno. Rekli ste, da imamo 35 poglavi in 23 eh, naj bi jih odprli. Rekli eh, ste, kako Hrvaška napreduje. Ampak eh, samo imam nekoliko drugačno vprašanje. Ko govorimo o dveh poglavjih, zanima me, katera poglavja v tem trenutku še niste odprli, ker mislim, da je to pravzaprav ključnega pomena pri tej razpravi. Najlepša hvala. Gospod Častel, izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, pravzaprav ne vem. Tako da vam bom eh, to informacijo posredoval v pisni obliki. V tem trenutku res nimam 35 eh, poglavij, ne poznam, katera smo odprli, katera smo začasno zaprli tako da na pamet res nimam teh podatkov. Mislim, da sem res podal izčrpen seznam, da sem rekel, kakšen napredek, če pa obstajata dve poglavi, kjer še nismo imeli začetka pogajanj, vam bom te informacije posredoval v pisni obliki. Hvala, gospod Šastel, verjetno bo gospod Zamkeres zadovoljen, ker bo dobil hiter odgovor v pisni obliki. Sedaj pa prehajamo na naslednje vprašanje. Gospa Marian Herkin je zastavila sedmo vprašanje, ki govori o demografiji in skrbnikih. Izvolite, gospod minister. Euh, Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsedojoči, spoštovana poslanka mi je zastavila vprašanje, ki je res zaskrbljujoče sedaj, ko se soočamo s pomembno gospodarsko krizo. Svet se zaveda, da imamo veliko grožnjo, ki izhaja iz revščine in to je povezano eh, s tistimi prostovoljnimi skrbniki, neuradnimi skrbniki, ki ne morejo postati del trga dela. Kar zdeva neuradne skrbnike, to je seveda eh, povezano tudi s tem, kako bomo uredili njihov položaj. Svet ve, da imajo velike težave in eh, vprašanje je, kako to rešiti. Gre za tiste ljudi, ki imajo nizke plače, katerih eh, položaj ni urejen in eh, njihove skrbi moramo urediti, ko recimo govorimo o izračunu njihovih pokojnin. Potem smo ponovno pregledali okvir, kar zadeva starševski dopust in na svet je rekel, da ob koncu tega obdobja ima delavec eh, pravico, da je na istem delovnem mestu glede na delovno pogodbo oziroma pogodbo o delovnem razmerju svet ve, eh, da so se socialni partnerji posvetovali s komisijo, kar zadeva eh, novo možnost oziroma nove oblike eh, starševskega dopusta, recimo to je povezano s posvojitvijo ali pa možnost, da poskrbiš za svojega družinskega člana. Potem pa druga zadeva, ki je povezana z neenakostjo med spoloma. Svet je odgovoril na takšen način. Zelo pogosto se zdi, da so ženske tiste, ki prevzamejo levji eh, delež zaradi določenih socialnih stereotipov in določenih vlog eh, za posamezen spol, ki so še vedno prisotne v družbi. Leta 2007 pa je Evropska komisija skupaj s svetom sprejela kar nekaj kazalnikov. Na tej podlagi so države članice in komisija upoštevale ta okvir in spremljale razvoj. Skladno sklepi sveta naj bi svet upošteval naslednje dejstvo. neplačano delo neuradnih eh, skrbnikov pravzaprav ne pomeni, da je to tvoja osebna izbira. Jasno je, da prihaja do prekinitve na tvoji poklicni poti, kar pomeni, da lahko v končni eh, fazi ženske več niso finančne, odvisne, niso socialno zavarovane. In to seveda vpliva neizogibno na to, da imajo ženske niže pokojnine. Ravno zato je svet tudi potrdil, da je nujno, da moramo pravično porazdeliti ta bremena med oba spola, da imamo recimo ustrezno oskrbo otrok, da imamo socialne storitve in da imamo vse te mehanizme na voljo. Če upoštevamo starostno strukturo prebivalstva, lahko ugotovimo, da je kar nekaj drugih ljudi, ki lahko poskrbi za starajoči se del prebivalstva in to je pravzaprav povezano z enakostjo med spoloma. 2009 je KPET tudi sprejel zaključke, ki govori o enakopravnosti spolov na delovnem mestu. To je del celotne zgodbe in te razprave. Nedvomno obstaja povezava med eh, številom zaposlenih žensk in oskrbo otrok ter vrci oziroma možnostjo oskrbe otrok. To je povezano tudi stopnjo rodnosti. Ravno zato skušamo storiti vse, kar je v naši moči, da poskrbimo za ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. 30 sekund imate, da zastavite dodatno vprašanje. Ja, hvala, res eh, dober in celovit odgovor. Popolnoma jasno je, da je svet resno obravnaval to problematiko. Zanima pa me tudi tole. Govorili ste o družinskem življenju, o starševskem dopustu, o neuradnem eh, skrbniku in kaj je s tistimi standardi za tiste, ki želijo ponovno se vrniti na delovno mesto. Govorili ste o spolih, ampak eh, pomembno je tudi, da številni mladi ljudje so neuradni skrbniki in to veliko krat zanemarjamo. Govorili ste o osebni izbiri, ampak skrbniki so tisti, ki želijo imeti to izbiro na voljo, da se odločijo ali bodo delali ali pa skrbeli. Tako da me veseli, ko ste rekli, da boste upoštevali pokojninski sklad, ker včasih se zgodi, da ljudje niso več skrbniki, ne prejemajo plače, ne plačujejo socialnih prispevkov, kar pomeni, da imajo nizke pokojnine oziroma pokojnine sploh nimajo. Tako da se mi zdi, da bi svet tukaj lahko podal konkretna priporočila in jih naslovil na države članice. Hvala, gospa Harkin, gospod Šastela, ali bi želeli odgovoriti in se odzvati na pripombo gospe Harkin. Spoštovana gospa poslanka, lahko povem, da ste pravzaprav ponovili del tega, kar sem že omenil sam. Lahko sledim vašemu razmišljanju. Predvsem za vse ženske, ki se odločijo za to, da bodo skrbele za družinske člane, ne smemo jih pravzaprav kaznovati ob koncu njihove poklicne poti. Jasno je, da morajo biti deležne dostojne pokojnine in svet jim bo pri tem pomagal. To je nedvomno naš namen. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje je vprašanje, ki ga je zastavil naš kolega, gospod Zvevka. Gospod Valensa ga bo zastopal. Vprašanje zadeva televizijsko postajo Al Aksa. Izvolite, gospod Častel. 10. marca 2010 sta svet in Evropski parlament sprejela tudi direktivo 2010-13. Govori o audiovizualni politiki. Del tega je tudi televizija in ostale medijske storitve. Šesti člen omenjene direktive pa poziva države članice, da sprejmejo ustrezne ukrepe, čimer naj bi poskrbeli za to, da audiovizualne storitve so tudi tiste, ki ne bi podpihovale uh, sovraštva, zaradi nacionalne, etnične pripadnosti, verske pripadnosti. Ravno tako pa komisija, kot tista, ki varuje pogodbe, mora poskrbeti za to države članice skladno z drugim členom direktive spoštujejo in izvajo to direktivo. Gre za programe, gre za razširanje televizijskih programov zunaj Evropske unije in eh, tukaj so pomembni tudi sateliti, ki so v lasti držav članic. Ker zdaj ta konkreten primer, ki ga navajate, pa lahko povem tole. Svet meni, da je komisija tista, ki je opozorila na ta problem, eh, to je organ CSA, Konsel Superior del Advisuel v Franciji, ki sedaj preučuje zadevo in svet tukaj ne more komentirati zadeve. Hvala. Gospod Valesa, bi želeli zastaviti dodatno vprašanje? Dziękuję, panie przewodniczący. No, nie zgad... Najlepša hvala, spoštovani gospod predsedujoči. Pravzaprav se ne bi strinjal z zadnjim delom vašega odgovora. Zakaj? Mislim, da je v pristojnosti tako komisije, kot tudi sveta, da opazujeta te eh, stalne kršitve oziroma negativne trende, ki se pojavljajo pri tem satelitskem ponudniku. Lahko povem, da se je to zgodilo še enkrat in lahko smo ugotovili, da se ta program še vedno predvaja, da se zakonodaja eh, krši, ki eh, še ni zaživela v praksi popolnosti. Tako da mislim, eh, da se moramo oglasiti in reči, da smo zaskrbljeni. Kaj bomo storili, tako da se ne bomo več igrali skrivalnice v prihodnosti? Hvala, gospod Valensa. Gospod Častel, bi se želeli odzvati na to dodatno vprašanje? Ja, pravzaprav se delno strinjam z vašo razlago. Države članice so tiste, ki morajo poskrbeti eh, za to, da tudi Evropska komisija eh, dela svoje delo in da spoštuje izvajanje direktive. In eh, to smo tudi mi storili, ko smo tudi potrdili to direktivo in države članice potem pod nadzorom komisije poskrbijo za to, da ta direktiva se izvaja v praksi. Najlepša hvala, gospod Častel deveto vprašanje in deseto vprašanje. To sta vprašanji gospe Tikau in gospod Čaraba naj bi to prevzel, potem eh, deseto vprašanje gospoda Kelja, ampak obi vprašanji sta bili umaknjeni. Ponavljam, obi vprašanji sta bili umaknjeni kar pomeni, da smo sedaj pri enajstem vprašanju gospoda Olea Šmita. Govori o položaju romske manjšine v Evropi in o prostem pretoku državljanov Evropske unije. Gospod Častel, bi se prosim odzvali na vprašanje gospoda Šmita. Hvala. Na drugem Evropskem svetu, kjer smo govorili tudi o Romih, potekal je 7. in 8. junija in svet je sprejel sklepe, da bomo še vedno spodbujali integracijo romske manjšine. Rekli smo, da velik delež romskega prebivalstva živi v težkih razmerah. Diskriminacija, izključenost, kar pomeni, da nimajo dovolj visoke izobrazbe, da nimajo ustreznih stanovanjskih eh, pogojev, ravno tako pa imajo resne težave z zdravjem. Takšno je stanje, zato želimo še naprej spodbujati gospodarsko in družbeno vključitev romske manjšine. In to smo povdarili tudi v zaključjih, ki so jih sprejele institucije Evropske unije. Tako bomo poskrbeli za to, da se ustrezno izvajajo instrumenti na ravni politike. Ravno tako je svet povdaril, da je nujno, da potrdimo, da lokalne družbe, potem civilna družba in tudi sami Romi aktivno delajo na tem, da se izvajajo načela štokholmskega programa, ki, je, ki ga je potrdil leta 2009 Evropski svet. Tukaj se izredno sklicujemo na romsko manjšino. Ravno tako smo pozvali države članice, da vložijo skupna prizadevanja in da tudi pomagajo ljudem, ki živijo v težkih razmerah v družbi. Jasno je, da 16. septembra 2009 eh, smo ponovno govorili o romski problematiki, ko smo organizirali kosilo in eh, tri točke so tukaj bistvene. Država članica je upravičena, da upošteva načela pravne države, medtem ko je komisija upravičena do tega, da spoštuje zakonodajo skupnosti in poskrbi, da isto naredijo države članice. Na naslednjem Evropskem svetu smo govorili o problematiki integracije Romov oziroma bomo to storili tudi na naslednjem svetu. Še več. Belgijsko predsedstvo si želi, da bi položaj romske manjšine in integracije postal del sveta 21. oktobra. Zdi se, da v tej fazi še ne vemo, kaj se bo zgodilo z izvajanjem zaključkov 6. septembra, ki je bil v Parizu. Mislim, da to ni bilo v celoti povezano z romsko problematiko. Gospod Šmit, 30 sekund imate za dodatno vprašanje. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister, za ta odgovor. Mislim, da vi, minister, in tudi 27 ostalih drugih držav eh, članic eh, se mora zelo hitro odzvati na tem področju. Jasno je, da so razmere zelo težavne. Vemo, da smo več stoletij preganjali romsko manjšino. Nedavno pa smo bili priča temu, eh, da ima Evropska unija določene omejitve. Če želimo biti kritični do drugih držav, da se ne vedejo ustrezno, potem moramo sami poskrbeti za to. Izabel Vonseka je tudi napisala knjigo. Tako da res bi vas prosil, da poskrbite za to, da se vzpostavi odbor, ki bi preučil, kaj se dogaja z romsko manjšino tako v preteklosti kot tudi sedaj. Dobro je, da spoznamo, kaj se je zgodilo v naši zgodovini, ker drugače nikakor ne bomo kredibilni. Najlepša hvala, gospod Šmit. Ja, teh 30 eh, sekund je bilo pa res dolgih. To se bo res zapisalo v zgodovino, ker ste to res eh, občutno presegli. Izvolite, gospod Šastel. Ja, lahko povem, da sem vzel na znanje vaš predlog, da se ponovno posvetimo zgodovini in preučimo romsko problematiko. Ampak še eno zadevo bi rad omenil. Veliko je strasti, veliko je pregretih čustev v zadnjih tednih. Sam sem predstavnik sveta in tudi znotraj sveta smo se pogovarjali o tej problematiki. Sedaj pričakujemo, da bo Evropska komisija predstavila podrobno analizo tega dosjeja pričakujemo tudi, eh, da bomo upoštevali eh, dogodke iz preteklih tednov. Svet eh, ni tisti, ki naj bi konkretno ocenjeval razmere, ampak komisija je tista, ki nam mora povedati, kaj je z direktivo, kaj je s pogodbami ali je prišlo do kršitve omenjenih dokumentov. Najlepša hvala, gospod Šastel. 12. vprašanje. Gospa Rodi Kratca Cagaropolu ga je zastavila, govori o razvoju notranjega in eh, digitalnega trga, ker pa avtorica ni to vprašanje odpada, ker pomeni, da smo pri 13. vprašanju. Vprašanje gospoda Jima Higginsa, ki govori o trgovini z otroki. Gospod Šastel, zakonodaja, ki smo jo sprejeli, da bi preprečili trgovino z otroki, in trgovino z ljudmi je del direktive iz leta 2002, ki govori o preprečevanju trgovine z ljudmi. Države članice morajo poskrbeti za to, da je kršitev te zakonodaje kazniva. Ravno tako govorimo o spolnem izkoriščanju, ki izhaja iz trgovine z ljudmi in tudi to se mora kaznovati skladno zakonodajo. Poleg tega moramo zavarovati žrtve. Pa še ena predlagana direktiva je pomembna, ki ravno tako govori o izkoriščanju otrok, govorimo o spolnem izkoriščanju, govorimo o pornografiji otrok. Evropske institucije ravno kar pregledujajo to direktivo. Želimo poskrbeti za to, da se nudi konkretna pomoč eh, otrokom, ki so žrtve. Ravno tako pa imamo kar nekaj določb, eh, ki jih eh, bomo sprejeli, da bi izboljšali pregon tistih kršitev, ki potekajo izven ozemlja Evropske unije. Ravno tako želimo poskrbeti za to, da bi sploh preprečili omenjena kazniva dejanja. Skladno s štoklomskim programom pa smo poskrbeli za to, da se zagotovi pomoč otrokom v ravnljivih situacijah, predvsem imam v mislih žrtve zlorabe, spolne zlorabe in izkoriščanja. Potem so tukaj otroci oziroma mladoletniki brez spremstva, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Evropska unija sedaj bo predstavila program in načrt o mladoletnikih brez spremstva. To je del skupnega programa in interes otroka je na prvem mestu. Ravno tako se bomo posvetili naslednjim vprašanjem. Ko bomo poskrbeli za ustrezno nastanitev, ko bomo poskrbeli za to, da bodo rešitve trajne. Junija 2010 smo to sprejeli in rekli smo, da morajo države članice okrepiti ta okvir, da moramo pomagati mladoletnikom brez spremstva. Imeli bomo dva pristojna organa na ravni držav članic, eh, glede na eh, to, kje se otrok nahaja. Pravzaprav je težko oceniti, koliko imamo žrtev ki izhajajo iz eh, trgovine z ljudmi na ozemlju Evropske unije. Potem je tukaj naslednje vprašanje, kaj je z zakonitim stopom, kaj je s tistimi, ki so uh, žrtve trgovine z ljudmi. Če ne bi dobili objektivne in zanesljive statistične podatke, smo junija 2009 na ravni eh, sveta sprejeli naslednji zaključek. Imeli naj bi formalno omrežje, tako da bi lahko poročali o teh številkah. Omenjeno omrežje je nekakšen forum za izmanjavo izkušenj, najboljših praks, tako da se bomo eh, borili proti trgovini z ljudmi, da ga bomo preprečevali. To omrežje je zaživelo, imamo splošni usmeritveni dokument, ki govori o trgovini z ljudmi. Sprejeli smo ga novembra 2009. Ravno tako pa smo govorili o trgovini z otroki v menjenem dokumentu. Sklicujemo se na specifične države članice, ampak sedaj se ne morem posvetiti na. Ne moremo meniti posamezne primere, ker to ni v moji pristojnosti. Uh, Hvala. Mislim, da se vsi strinjamo, da trgovina z ljudmi je res obžalovanja vreden zločin. Ampak, eh, ko govorimo o trgovini z ljudmi, to je res eh, grozno, ampak trgovina z otroki je še bolj obžalovanja vredna. Vem, da leta 2002 smo sprijeli zakonodajo in poročilo ECPET, ki govori o Irski, je res eh, grozno. 441 otrok, za katere ne vemo, kakšna je njihova usoda in so izginili. Mi potrebujemo učinkovitost, da bo to omrežje res povedalo, kakšni so ti tokovi, ker pravzaprav imamo možnost teh odprtih meja, zato je dobro, da se zberemo, da se povežemo in skoordiniramo. In eh, mislim, da je tukaj svet eh, odločen, kar seveda pozdravljam. Hvala, gospod eh, Higgins. Gospod Šastel, bi se želeli odzvati na to, kar je povedal gospod Higgins. Ja, hvala za to, kar ste povedali, spoštovani gospod Higgins, ker ste pohvalili svet. Naj samo omenim še eno zadevo. Ko govorim o pomoči žrtvam, lahko povem, da je to res bistven del direktive, ki govori o tem, da se moramo boriti proti trgovino ni z ljudmi. Svet bo poskrbel za to, da bo ta vidik del učinkovitega omrežja. To bo še naprej na našem dnevnem redu. Predvsem pa bomo prepričali države članice, da analizirajo primere dobrih praks in da upoštevajo evropski okvir, tako da bomo uskladili naša pravila s tem v zvezi. Hvala lepa, gospod Šostel. Vprašanje 14 je postavil Liam Aylward, Evropski ukrepi za ustvarjanje delovnih mest. Zastopa ga gospod Gallagher. Mislim, da danes podira rekord, kaj ti posvojuje že več vprašanj sirot. Gospod Šestel, izvolite monsieur Gallagher, un grand merci pour me. Gospod Gallagher, hvala lepa za to, da mi dovolite spregovoriti o tej zelo pomembni temi. Države članice so odgovorne za opredeljevanje in izvajanje nacionalnih politik na področju zaposlovanja. Razmere v državah članicah so različne. Zato so tudi ukrepi ustrezno različni, prispevati pa morajo k globalnim ciljem Evropske unije. To je v skladu s pogodbo o delovanju Evropske unije. Ti ukrepi so del Evropske strategije za zaposlovanje. To je zapisano v direktivah za zaposlovanje ter v priporočilih za države članice srečanja junija letos. 22. junija je svet sprejel smernice za brezposelnost. To je pomembno orodje za izvajanje strategije 2020 za delovna mesta in rast. Upoštevali smo tudi mnenje z dne 8. septembra, ki ga je podal parlament. Komisija bo svetu predložila svoje mnenje. To bo del sveta EPSCO. Evropska unija in države članice bi morale imeti inteligentno, trajnostno in vključujočo rast. Zato bi morali izboljšati udeležbo skupin, ki so premalo zastopane, naprimer mladi, starejši, slabo usposobljeni, migranti in drugi. Ti bi morali bolje sodelovati na trgu dela, izboljšati bi morali kakovost dela, Prizadevati bi si morali okrepiti tako ponudbo kot tudi povpraševanje. To bo v skladu s potrebami trga dela, to vključuje tudi vse življensko učenje, spodbujati pa želimo tudi MSP-je. Izkoriščali bi ustrezna sredstva, naprimer iz Evropskega socialnega sklada, tako bi lahko izpolnili svoje cilje in imeli boljši dostop do delovnih mest ter trga dela po vsej Evropski uniji, še posebej v prikrajšenih državah regijah. V skupnem letnem poročilu o zaposlovanju bo sta svet in komisija spremljala razmere na področju zaposlenosti v državah članicah in izvajanje smernic za zaposlovanje. Skupno poročilo za leto 2009-2010, ki je bilo objavljeno spomladi, nam daje dober pregled različnih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, zato da bi izboljšale zaposlovanje še bolj specifično, ukrepov, ki so namenjeni mladim in ženskam. Svet je poudaril dejstvo, da morajo države članice izboljšati ozračje na delovnem mestu, zagotoviti več zelenih delovnih mest, družbe in podjetja pa bi morala posodobiti svojo industrijsko bazo. To je v skladu s strategijo za usklajevanje politik. Ta strategija ima pomembno vlogo pri upravljanju, kakor je zapisano v evropskem semestru. Hvala lepa, gospod Gallagher, imate dopoljeno vprašanje. Ja. Hvala lepa. Želim slišati vaš odgovor na naslednje vprašanje. Načrti so zelo pohvale vredni, ampak mislim, da lahko delovno mesto ustvarimo kratkoročno. Evropska komisija je priznala, da, komisi, da Evropa ne bo ustanovila 1,5 milijona delovnih mest kratkoročno, zato ker mikropodjetja držijo nazaj pretirana pravila in birokracija na področju zaposlovanja. Cenim dejstvo, da ste omenili nacionalne politike, ampak prav gotovo veste, da je predsednik Barozo v govoru o stanju unije omenil politiko na področju odprave birokracije. Zanima me, kaj bo storil svet za to, da bi to birokracijo zmanjšali in povečali število delovnih mest. E... Hvala lepa, gospod Gallagher. Gospod minister, izvolite. Opozoriti vas želim na program belgijskega predsedstva na tem področju. Vprašanje zaposlovanja je nekaj, o čemer smo že govorili. Govorili smo o strukturnih ukrepih, ki bi vključevali zaposlovanje, to pa je povezano tudi z strategijo 2020 in smernicami. Ampak prav imate, v belgijskem programu imamo cel skupek ukrepov za zmanjšanje bremen za MSP-je, pa tudi za mikropodjetja. Oni nimajo strukturnih zmogljivosti, nimajo kadrov ki bi lahko analizirali zakonodajo in nudili pomoč družbam. Včasih je vse to prevelik labirint za mala podjetja. V okviru belgijskega predsedstva bo minister, ki je pristojen za to področje, organiziral neformalno srečanje. Posvetili se bodo prav birokraciji. Birokracija je tista, ki ovira podjetja. Hvala. Hvala lepa. Sporočili so nam, da je Alan Kelly umaknil vprašanje številka 15. Gospa Andrikijene je odsotna, zato bomo preskočili vprašanje 16. Vprašanje 17. Richard Howitt, napredek horizontalne protidiskriminacijske direktive EU. To vprašanje je posvojila Kinga Gönc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 présidence espagnole, le Conseil a poursuivi. Da, seveda. V času španskega predsedstva je svet še naprej preučeval možnost za direktivo 7. junija, letos pa je poročilo bilo objavljeno strani predsedstva o napredku na tem področju, zato se zdi nujno, da bi še naprej poglobljeno analizirali ta predlog, še posebej, kar zadeva področje uporabe določbe v zvezi z invalidnostjo in časovnica. Članice sveta so povdarile tudi to, da moramo zagotoviti pravno varnost in pravno jamstvo programa, spoštovati pa moramo tudi načelo subsidijarnosti. Predlog bi lahko sprejeli v skladu z pogodbo o delovanju Evropske unije. To pa zahteva soglasje vseh članic sveta. Tam želimo vključiti tudi nekatere pravice invalidov. Namen direktive ni prenesti konvencijo v pravni okvir, kajti tam konvencija ima širše področje uporabe, ki presegajo pristojnosti EU. Trenutne razprave v svetu se vrtijo okrog tega, da bi zagotovili konsistentnost s konvencijo. Kar zadeva kakovost na področju gospodarstva, so razprave potekale od tem, kako bi preprečili nesorazmerne stroške in bremena. Želimo zagotoviti pošteno razmerje med dostopom in stroški zagotavljanja takšnega dostopa. Svet seveda ne more preroško napovedati rezultata pogajanja ali kako dolgo bo to trajalo. Hvala. Gospa Gönc, imate dopolnilno vprašanje. Próbáltam zastavljala sa alapján megérteni jobban, hogy mi... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Poskušala sem bolje razumeti, kateri argumenti in protiargumenti obstajajo v Evropskem svetu od leta 2008. Od 2008 obstaja to vprašanje na dnevnem redu in naslednje leto je potem parlament sprejel neke smernice. Seveda obstajajo tukaj stroški in obremitve, ampak imamo tudi odgovornost, kar zadeva konvencije Združenih narodov. Vprašala bi vas, gospod, ali vidite kakšno možnost, da bi v bližnji prihodnosti po analizi pogojev kljub temu dosegli nek napredek. Mislim, da je bila kriza tudi opozorilo, opozorilo pred tem, da je zelo pomembna enakopravnost in da je boj proti diskriminaciji zelo pomemben, kajti, kajti kriza še poglobi težke situacije. Hvala lepa, gospod Šastel, če se želite odzvati. Ja, gospod predsedujoči. strinjam se s tem, kar smo pravkar slišali. Seveda so nekateri nepotrpežljivi v zvezi s temi razpravami, res trajajo predolgo, ampak to je inovativen pristop, predlog, ki ima zelo široko področje uporabe. Vključuje tudi specifično določila. Vem, da direktive ne bo mogoče sprejeti brez podpore parlamenta, ampak svet te, temu vprašanju namenja veliko energije posvečamo se tudi družbenim vprašanjem, svet za družbene zadeve je to že obravnaval, načrtovani pa so tudi drugi sestanki v zvezi s tem. Če zadeve ne bomo zaključili v okviru belgijskega predsedstva, potem bo mađarsko predsedstvo, ki nas bo nasledilo, prav gotovo storilo vse v svojih močeh, da to zaključi čim prej. Ja. Hvala. Vprašanja 18, 19, 20 na seznamu so brezpredmetna, kajti avtorjev ni. Zato smo s to točko zaključili. Povedati želim nekaj pozitivnega. V plenarni dvorani, tako se zdi, imamo enako število moških in žensk. Samo gospa Gönc in jaz sva tukaj. Tako da je porazdelitev res 50 odstotkov moških, 50 odstotkov žensk. Ne vem, ali bi bilo tako, če bi bilo poslancev tukaj več, ampak kakorkoli že, hvala lepa za vaš trud, hvala za to, da ste bili tako učinkoviti. Povedati vam želim, da se ne zgodi pogosto, da lahko slišimo odgovore na vprašanja na tako učinkovit način. Dobro, zasedanje je sedaj prekinjeno, nadaljevali bomo jutri, 23. septembra, od 10. do 12. Dnevni red je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Srečanja oziroma sej.